ki ga danes ponovno otvarjamo. Zapisnik in eh, sprejeta besedila z dne 13.9. so na voljo, kakšna pripomba na dnevni red oziroma na zapisnik, oprostite, ne? Gospod eh, Bari Madlener je vložil svoj odstop z mesta ruskega poslanca, s tem,